Bardzo dziękuję. Hvala lepa za uvodne besede. Sedaj pa kar prehajamo na razpravo, na postavljanje vprašanj. Začenjamo z razpravo. Najprej dobi besedo poslanka Megines. Prosim, če zastavite vprašanje. Prosim, če se držite odmerenega časa. Uh, hvala lepa. Predsednik, hvala lepa kandidat za komisarja. Kar predvsej časa ste govorili o proizvodnji v skupni kmetijski politiki in trgih. Rada pa bi sedaj govorila o koncu dobavne verige, o prodaji, o maloprodaji in nekatere prakse, s katerimi se soočajo kmetovalci. Naj citiram. Odbor za zelenjavo, pravi, da javno naročila na področju kmetijstva hromijo sektor in to ne samo na irskem posod po EU. Proizvajalci se bojijo velikih trgovinskih družb, ne upajo se pritoževati in potrebujemo odziv na to. Mislite, da je prostovoljni kodeks dovolj, kot ga je predlagala sedajna komisija? Kaj boste storili vi, da se boste ulitili tega? To je pomembno za trajnostno dobavno verigo in za proizvajalce, ki dajo svoje proizvode to verigo. To je zelo pomembno, kajti kmetje morajo imeti ustrezne prihodke in to je zelo pomembno tudi na področju govedine. Hvala lepa. Da, seveda koncentracija velikih trgovin je pomenila neravnovesje, kar se tiče moči pogajanja, še prav posebno na strani kmetovalcev. Pozdravljam napredek v zadnjih letih, da se lotevamo nepoštenih trgovinskih praks in pogodbenih obveznosti med strankami. In to mora veljati tudi v tej dobavni verigi. Vendar pa nekatere prakse v državah članicah proti tem nepoštenim praksam še vedno niso dovolj učinkovite ni priložnosti za zaupne pritožbe in zato morda nekatere organizacije kmetov niso pristopile k tej prostovoljni schemi. Pozdravljam sporočilo komisije, ki nakazuje možne rešitve za izvajanje v državah članicah. Vendar pa istočasno vidim veliko držav članic in tudi Irsko, ki vzpostavlja pravna sredstva za boj proti temu. Tako da moramo pritisniti na zainteresirane strani in komisija mora podpreti pravna sredstva, če prostovoljni pristop ne bo prinesel rezultata. In zdi se v tem trenutku, da je to tako. Tako da sem pripravljen se ogledati ta pravna sredstva v povezavi z vami, da vidimo, kako bi lahko pomagali kmetom, da bodo dobili dobro, pošteno ceno. In ne padajoče cene kot v tem trenutku. Hvala, dziękuję. Proszę... Hvala lepa. Sedaj pa gospod De Castro, gospod predsednik, prosim. Signor commissario designato, quando la proposta di riforma della PAC. Poštovani, vidimo, da imamo nekaj kolegov, ki so opredelili skupno kmetijsko politiko kot nočno moro. Mi kot Evropski parlament smo uspeli izboljšati to politiko, morda izboljšati učinke, vendar ne dovolj. To politiko je treba narediti tako, da bo ustvarjala delovno mesto, v središče postavljala inovacije tudi konkurenčnost naših podjetij na notranjem in zunanjem trgu. Kaj menite o tej prednostni nalogi? Ali boste izkoristili umestni pregled za to, da bi to kmetijsko politiko bistveno spremenili? Naj dodam, v moji politični skupini so nekateri zaskrbljeni, da ne spoštujete svobodo govora in namesto, da bi odgovarjali na legitimna vprašanja, se raje odločate za tožbe. Kakšne garancije nam lahko date, da boste v prihodnih petih letih izvajali dialog s tem parlamentom in da boste spošova, spoštovali pravico poslancev do svobode govora. Well, all, say, course, I... Najprej, seveda, bom v polni meri sodeloval s tem odborom in Evropskim parlamentom, kar se tiče moje funkcije kot komisarja. Razumeli boste, da bomo lahko imeli kakšne izjemne okoliščine, ki pa morajo biti izjemne, vendar pa že danes sem vam dal zavezo, da bom tesno sodeloval s tem odborom, da bom pregleden, odgovoren politično in tudi drugače gledano, kar se tiče moje funkcije komisarja. Veselim se formalnih in neformalnih sestankov s člani tega odbora, zato da bi dosegli napredek pri tem, kar počnemo. Vedno bom sodeloval s politiki. Kar se tiče reforme SKP, pa sem prepričan, da je nova skupna kmetijska politika veliko bolj zelena kot prejšnja. 30 odstotkov neposrednih plačil je prvič pogojevanih s tem, da kmete spoštuje okolje. Slišal sem kritike, kot ste omenili, da bo večina kmetova odsev izuzeta iz zelenitve in da bodo izuzeti tisti, ki imajo manj kot 15 hektarjev. Vendar pa 80 odstotkov vseh obdelovanih površin bo vključenih. Učinek ukrepov za zelenitev, ki smo jih vključili lani aprila v razpravah med komisijo in parlamentom, bodo zagotovili, da se bo vse uspešno izvajalo. Imamo tudi posebno ekipo pri komisiji, ki bo pomagala državam članicam pri tem. Po letu si bomo ogledali površine z ekološkim pomenom in imeli bomo umestni pregled SKP, ko bomo imeli zadostno podatkov in potem bomo skušali tudi rešiti pomisleke, ki bomo slišali tudi z vaše strani. Dolgo smo sestavljali to politiko, vem, da je parlament se udeleževal v tem postopku, kar nekaj predlogov sprememb je bilo postavljenih, vendar pa seveda ne smemo biti prehitri in soditi že tako je zdaj. Počakajmo še malo. Hvala lepa. Kuje pa posebn... Hvala lepa, sedaj pa gospod Nicholson. <clears throat> Gospod predsednik, kandidat za komisarja, ko sem postal član tega odbora leta 1999, je bila skupna kmetijska politika taka, da je zahtevala 55 odstotkov proračuna, sedaj pa 45, manj kot 45. Imeli smo zelo veliko različnih zalog mesa svinskega in tudi govedine. Sedaj pa uvažamo meso. Vsi govorijo o varnosti hrane, tudi komisija. Reforma SKP bi naj to rešila, vendar pa v bistvu tega ni storila. Nič nismo storili. Sedaj imamo preveč birokracije in ni poenostavitve. Boste zagotovili, da bo kmetijstvo spet prednostna naloga v kolegijo komisarjev, tako da boste branili proračun pred nadaljnimi rezi in da bomo zrcalili realnost na terenu pri kmetih samih. In ali boste zagotovili, da se bo komisija lahko odzvala na kakršne koli nujne razmere, če se zgodi kaj takega, da bo prišlo do ustrezne ravni intervencije tudi naprimer na trgu mleka. Hvala lepa. Razumem, kaj pravite, gospod Nikolsen. Proračun bom branil, koliko se bo dalo vendar pa seveda svet in parlament tudi imata zelo pomembno vlogo pri tem. Vaši predlogi so bili podani, mislim pa, da boste, da boste tudi tako odločni, ko bo prišlo do predlogo sprem, za spremembo proračuna pri SKP. Potrebno je biti previden in sodeloval bom s komisarjem za proračun za to, da bi dobili pošten proračun za kmetijstvo. Strinjam se, odgovor na prejšnjo vprašanje, da so nekatere reforme bile take, da je precej birokracije. Dejal sem, da želim zmanjševati to in poenostaviti pravila. To je prioriteta v naslednjih petih letih. In poskušal bom pregledati različne ukrepe na področju kmetijstva in zmanjšati birokracijo. Sodeloval bom s podpredsednikom komisije Timmermansom, da bi se to dejansko zgodilo. Nedavni dogodki v rusko-ukrajinski krizi pa jasno kažejo, da potrebujemo varnostno mrežo, kar se tiče proizvajalcev. Mlečni sektor, da, prav imate, tudi drugi sektori so pomembni, to so legitimne skrbi, vendar pa naredili smo veliko napredkov v leta 1992, zato da bi imeli tržno usmerjeno politiko, to deluje. Vse skupaj je šlo v pravo smer. odstranitev proizvodnih ovir pri mleku in sladkorju, pa se mi zdi priložnost za več delovnih mest, več tržnih priložnosti in zato se bom seveda zauzemal za proračun, ki bo nakazoval, da moramo diverzificirati nekatere regije in zagotoviti, da imamo več tržne podpore in več tržnih priložnosti in priložnosti za trgovino na drugih trgih. Zato se bom zauzemal in bom deloval na tem področju, tako da bom vzoren drugim. Hvala lepa, gospod Rode. Dobro jutro, gospod Hogan. Veseli me, da vas spet vidim. Veseli me to, kar sem slišal v vaših uvodnih besedah. Hvala lepa, vendar pa prav enostavno vse skupaj ni. Eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo naši kmetovalci, je ne enakomerno izvajanje zakonodaje pravil predpisov v različnih državah članicah. To ustvarja neenake pogoje in nepošteno konkurenco na področju kmetijstva v Evropi. Potrebno je izpostaviti, da če ne bomo imeli močne konkurence z enakimi pogoji v Evropi, se bomo soočili s težkimi časi, ko se bomo začeli pogajati o sporazumih o prosti trgovini z drugimi državami. Moje vprašanje je, kako boste kot komisar zagotovili pošteno in enakopravno konkurenco v tem sektorju v Evropi. Vsi vemo, da samo pregled zakonodaje in časovni razpored ne bo zadoščal. Hvala lepa. Hvala lepa. Leta 2006 je, mislim, da EU postala prvič neto izvoznica kmetijskih izdelkov nekoliko se je to spremenilo, vendar pa leta 2013 smo spet bili neto izvozniki. Tako da, kar nekaj spremenilo je bilo, kar še tržne usmerjenosti tiče. In tržni pristop je tisti, za katerega se zelo zauzemam. In v zadnjem odgovoru sem tudi že nakazal namen, da želimo biti vodilni, kar se tiče trgovinskih pogajanj in trgovinskih priložnosti z drugimi državami. Razlog za zgodbo o uspehu pri konkurenčnosti pa je, da so proizvajalci imeli možnost, da so postali konkurenčni na podlagi naših reform in SKP, ki je tržno usmerjen. Omenili ste, da lahko proizvajalci tudi ustvarjajo učinkovitost in učinkovito konkurenco. Tako lahko tudi ukrepimo proizvajalske organizacije po EU, to smo storili. In imamo tudi vedno boljši sektor kmetijstva in to je obrodilo sadove, še prav posebno v mlečnem sektorju in v sektorju sadja in zelenjave. Tako da bi vam rad povedal, da je zmanjševanje birokracije administrativnega bremena, tržno usmerjena politika nekaj, kar je vodilno v moji filozofiji za naslednjih pet let. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Senra Rodriguez. Prosim. Hvala lepa. Gospod predsednik, govorila bom portugalsko. Evropska kmetijska politika uničuje tisoče kmetij vsak dan. Ali razmišljate o novih ukrepih za to, da boste zagotovili preživetje kmetov in kmetij v Evropi? Sedaj imamo novo kmetijsko politiko, ki bi naj omogočila boljši zaslužek za te kmete. Pa bomo imeli tudi tako politiko, da bo zaščitila našo zemljo in prihodke. Ali razmišljate tudi o kakršnih koli ukrepih, ki bi ublažili učinek konca režima kvot? Razmišljate o kakšnih državnih ali tržnih ukrepih, ki bi pomagali ublažiti finančne razmere za kmete. Sedaj pa še sporazum med EU in Kanado, SETA. Kateri sektori bodo vključeni in kaj boste storili za podporo kmetov v tem kontekstu? Hvala lepa. Mislim, da so reforme, ki so bile uvedene, storile ravno nasprotno, kar ste dejali. Sedaj imamo temeljni prihodek za vse kmete po EU. Imamo tudi ukrepe za zelenitev, to prinaša dodatne prihodke. V državi, ki jo poznam najboljše, je to lahko tudi do 5000 evrov. Imamo tudi nekatere zaščitne ukrepe za manjše kmete. Delež manjših kmetov v Evropski uniji je visok. Manj kot 5 hektarjev ima 69 odstotkov kmetov v EU. Zato je to torej zelo pomemben sektor in moramo jim nameniti veliko pozornosti, da bomo imeli dovolj hrane. Administrativna bremena za male kmete. Tega se je potrebno lotiti in to smo že storili v kmetijski politiki. Kar se tiče zelenitve, površin z ekološkim pomenom, vse to šteje v to, kajti vsi, ki imajo manj kot 15 hektare, so izuzeti. Prav tako je veliko prožnosti pri državah članicah, kar se tiče dodatnih možnosti financiranja dodatnih možnosti financiranja za najbolj ogrožene regije, na primer. Tukaj smo postavili veliko v prejšnjem mandatu, da bi življenje na kmetiji bilo kar se da dobro. Kar se tiče mleka, pa so pravila na voljo že od leta 2008. Vsi poznajo pravila. Imeli smo eno odstotno povišene kvote vsako leto, takrat Torej gre za pristop mehkega pristanka, tako da mislim, da bi bilo nepošteno, če bi spreminjali pravila na sredini, ko so si ljudje že začrtali svoje življenja, naredili načrte, potem pa bi naslednje mlečno leto ne imeli gotovosti in ne bi imeli dovolj podpore. Prav tako se zavedam, da je okrog 20 vseh držav bilo takih, da niso dosegle kvote. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hojzling. E, Hvala lepa. Gospod Hogan, kot irski minister ste bili odgovorni za to, da ste uveljavljali eno od direktiv. Veste, da je v veliko regijah ogrožena pitna voda. Sedaj me zanima, kako ste prišli do tega, da ste sprejeli direktivo o nitratih, pa je potem 50% kmetov na Irskem ne more spoštovati. Veliko ste govorili o trajnostnem kmetijstvu, vendar pa me zanima, ali boste storili tukaj še kaj več. Ne bo to prednostna naloga v vašem mandatu. Gotovo obstajajo tudi negativni vidiki v kmetijstvu na okolje in te moramo umiti. In potem še nekaj. Kako boste na področju ekološkega kmetijstva tudi tega niste nič dejali, storili napredek in kako boste ravnali s tem področjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Direktiva o nitratih je uvedla kar nekaj dodatnih ukrepov, ki so okolju prijazni, kar se tiče vodnih virov na Irskem. Imamo na skrižno izpolnjevanje pravil in zato smo dodali kar nekaj pravil k tej direktivi o nitratih. Tako da je na skupnosti me to kar precejšna odgovornost. Dobivam tudi kritike v drugo smer, kot, lahko, kot si lahko mislite. Vendar pa ravnovesje imamo. Prav pa imate, da sta dve državi članici zaprosili za posebne pogoje, Irska in Nizozemska, ker največje težave. In to je bilo odobreno. Vendar pa seveda glavna odgovornost za izvajanje tega je na strani vlade Irske. Seveda se moramo ogledati direktivo o nitratih, tako da bomo imeli ravnovesje med dobro kakovostjo vodnih virov, dobro kakovostjo vode in da bomo izpolnjevali naskrižna pravila in bomo tudi izpolnjevali cilje, ki so se jih zadale države članice, kar se nitratu tiče. Vodoma sem omenil solidarnost in potrebo potem, da zaščitimo naše vodne vire. Še prav posebno vodne. In to sem počel zadnje leta na Irskem. In sem skušal zagotoviti, da bodo ljudje razumeli pomen vode, da bo onosnaževalec plačeval, da bomo zaščitili vir, pa tudi kakovost vode v večji meri kot zaenkrat. V naših predlogih, kar se tiče ekološkega kmetovanja, vem, da ste poročevalec, pa moram reči, da tukaj ne smemo zamujati, pospešiti moramo ta predlog skozi parlament in sodelovati z vašim odborom, da bomo dosegli pomemben rezultat, poenostavili pravila. To je pomembno za rast in delovna mesta, da imamo ta predlog in da se začne izvajati v vseh državah članicah, kar se da hitro. Hvala lepa. Poslanec Enju, prosim. Dobro jutro, gospod Hogan. Dvakrat vas bom zasliševal danes. To je slaba novica bi sprejeli povabilo vzhodno regijo Združenega kraljestva, da bi jaz in še ena od poslank eh, vam lahko, vam lahko razkazala to področje. Bi potem lahko srečali vse kmete, ki so v velikih težavah zaradi velikih okoljskih posledic, zaradi novih pravil. Boste pogledali mojo kmetijo, ki ima zelo veliko čebel poleti in ki kaže na to, kako je potrebno ravnati s čebelami. James Island, gojilec perutnine, bi lahko z lastnimi besedami povedal kaj več reforme na tem področju. Prav tako bi obiskali še enega kolega, ki ga zelo skrbijo pravila za registracijo pesticidov. Prav tako bi lahko pokazali, kako težko je izpolnevati vsa pravila. Boste? Naš gost Well, don't expect, don't expect me. Don't expect me to farm your land as well. Ne pričakujte, da bom tudi obdeloval vašo zemljo. Ja, precej tem ste našteli, ki bi jih moral poznati na vaši kmetiji, vendar pa moram priznati, da mar si časa ne poznam na področju čebel tukaj nimam prav veliko znanja in tako dalje. Lahko pa se zavežem, da bom obiskal vsako od držav članic in zavezal se bom, da bom obiskal tudi Združeno kraljestvo in morda bomo lahko prebrodili tudi nadaljne težave glede referendumov in bomo v teh petih letih lahko postavili kar veliko. Je pa res, da torej je potrebno se soočiti z resničnimi kmetovalskimi izzivi, ki so na vsaki kmetiji Seveda ste tudi vi vabljeni, da predstavite načrte za naslednjih petih let, eh, za naslednjih pet let za reformo ASKP, tako kot drugi poslanci tem odboru. Torej skušamo rešiti težave skupaj, skušamo poenostaviti in harmonizirati postopek. Veselim pa se, da bi lahko obiskal nekatere kmetije v Združenem kraljestvu, morda tudi vašo.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 da cene zelo nihajo zaradi tega, kaj se dogaja na svetovnem trgu, popraševanje na trgu je manjše in seveda ruska prepoved. Včeraj je ponovno propadla svetovna dražba. Katere korake boste naredili za to, da zaščitite mlečno industrijo pred nadaljnim nihanjem cen in pod katerimi pogoji boste razmislili o uvedbi izvoznih nadomestil. Drugo vprašanje. Mislim, da ste govorili tudi o izvajanju eh, skupne kmetijske politike. Malo ste šli kot mačka okroli vrele kaše, ampak ali nam lahko zagotovite, da bomo doživeli umestno reformo skupne kmetijske politike, ki je preveliko breme in ki ni osredotočena na proizvodno hrane? Hvala. Nedvomno smo videli, da je bilo na trgu kmetijskih živil um, veliko nihanja in tudi včeraj smo videli 7,3 odstotno znižanje cen mleka, tako da pritisk na cene velik. To je rezultat več dejavnikov. Ruska prepoved, eh, večja proizvodnja mleka zaradi ugodnih pogojev, dobrega vremena, visokih cen in manjša količina na kitajskem je tudi nekaj, česar ne moremo spregledati. Nedvomno pa vam lahko povem, da vsa orodja tržnih ukrepov, ki so bila omenjena v zvezi z organizacijo trga, vse to bo uporabljeno seveda izvozna nadomestila, pa so zelo drag način obvladovanja trga. Seveda tega ne moremo izključiti v zvezi z nobeno krizo, nobenega varnostnega ukrepa ne moremo popolnoma izključiti za zaščito dohodkov. Seveda bomo imeli srednjeročni pregled, k temu smo se zavezali, ampak takrat, ko bo dovolj časa in podatkov, da pregledamo vprašanje, o katerih ste govorili. Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo z drugim krogom vprašanj. Gospod Dorfman, izvolite. Ja, ja, eh. Gospod kandidat za komisarja, ostal bi pri mleku. Proizvodnja mleka, zlasti v goratih območjih in območjih z omejenimi dejavniki. Komisija jo je objavila študijo o iztekajočih kvotah. Povedali ste, da obstaja nevarnost, da bi prišlo do koncentracije. Zato obstaja nevarnost, da bi mleko izginilo iz goratih območij in območjih z zahtevnejšimi pogoji. Zato smo razmišljali o tem, kako bi lahko nasprotovali tej situaciji. Zgodilo pa se ni nič. Čez nekaj mesecev se bodo kvote iztekle in nevarnost za gorata območja obstaja. In za hribovite predele, ali boste sprejeli kakšne ukrepe oziroma kakšno je vaše mnenje o tem? On the outcome of your negotiations uh, on the mislim, da izid pogajanj daje precej prostih rok, tudi vezana podpora. Večina držav bo uvedla tako ali drugačno obliko vezenih podpor. Potem imamo tukaj prerasporeditev, imamo območja z omejenimi dejavniki, tudi v okviru razvoja podeželja države imajo možnost, da podprejo ljudi na obrobnih območjih. Seveda vem, kako potrebna so delovna mesta na podeželju, zlasti na obrobju. Um, In mlekarstvo oziroma kmetijstvo nasploh je zelo pomembno za socialno kohezijo, za ohranjanje socialnega kapitala na podeželju. Tako da bomo nedvomno pogledali, kako države članice izvajajo ukrepe reforme skupne kmetijske politike ali upoštevajo ta načela. Poglejmo, kako se bo izvajal oziroma kako se izvaja program reform skupne kmetijske politike, preden začnemo ukrepati, vključno z perifernimi območji. Imamo že ekipo, ki se ukvarja prav z hribovitimi območji in te se lahko poslužijo tudi države članice. Posel Andriju. Hvala lepa, gospod Andriju. Najlepša hvala, gospod kandidat. Za komisarja tukaj sem za vami nestanovitnost cen je velika težava za eh, kmete. Nimajo namreč stabilnosti, to je tudi eh, vir prehrambene krize. In naša politika ni primerna za eh, trajnostno politiko. Ne ustvarjamo delovnih mest posod po Evropi, kljub temu, da bi jih morali. Ne bom se vrnil k vprašanju mleka, gospod Dorfman je o tem že govoril, še posebej, ko gre za tista občutljiva področja. Kako boste zagotovili spoštovanje evropske zakonodaje glede geografskih oznak v eh, pogajanjih ZDA? Boste aktivno sodelovali pri zagovarjanju geografskih oznak za vina, ko se boste pogovarjali eh, z organizacijo IKN ki eh, organizira tudi uh, imenovanja teh uh, oznak na internetu. Names. Zelo dobro poznam težave države, iz katere prihajate in dejansko geografske označbe predstavljajo zelo pomembno zaščito uh, pred goljofijami, ampak Kot ste dejali, komisija izvaja vrsto dejavnosti, da bi okrepili zmogljivosti našega sistema za boj proti goljufijam. In GD Sanko je vzpostavil mrežo kontaktnih točk na nacionalni ravni, da bi omogočili izmenjavo informacij v primeru čezmejnih kršitev. V okviru trgovinskih pogajanj se tega vprašanja zelo zavedamo. Pri vseh pogajanjih za TTIP in pri drugih pogajanjih eh, z Japonsko, Merkosurjem bomo vedno čas in veliko prizadevanj ložili v zaščito geografskih označb. Lahko pa vam zagotovim, da glede na pomen vinarstva v Franciji in v Evropi Na splošno 60 odstotkov svetovne proizvodnje prihaja iz Francije, Španije in Italije, tako da je to zelo pomembno področje, ki ga bomo obravnavali z, v pogajanjih z EDA ali komorkoli drugim. Geografske označbe so zelo pomembna tema. Hvala lepa, gospod Vojčehovski. E. Gospod predsednik, gospod kandidat, deset sekund svojega govora ste namenili ruski prepovedi. Mi pa imamo velike težave in globoko krizo, ki je posledica te prepovedi, zlasti v državah, ki so sosede, finska, baltske države in poljska, doživljamo veliko krizo. Moje vprašanje zato je, ali boste uporabili krizno rezervo, ki jo je ustvaril člen 25 uredbe 1306. Mislim, da je zelo pomembno, da uporabimo to krizno rezervo. Kolikor vem, eh, je ta ideja naletela na odobravanje na plenarnem zasedanju v Strasburu. Kakšno je vaše stališče glede tega? Poljski kmetje, recimo, niso prijeli nič do sedaj. Hvala lepa. Naj najprej povem, da bodo krizni ukrepi morali črpati sredstva iz proračunskih postavk za leto 2015, ne 2014. Do 15. oktobra bo komisija posodobila svoje podatke za proračun za leto 2015 in kasneje. Celo na svetu v Milanu je potekala razprava s tem v zvezi. Zdaj imamo dogovor glede dodatne podpore in komisar Čolos je dejal, da naj bi bilo dodatnih 165 milijonov podpore. Krizna rezerva pa pomeni, da kadar bomo hoteli porabiti denar, bomo ta denar praktično vzeli kmetom. To je pomembno vprašanje, ki je nastalo zaradi načina odločanja. In mislim, da ne sme biti proračun za kmetijstvo tisti, ki mora nositi vse breme. Zato se bom pogovarjal z ostalimi komisarji, da vidimo, kako bi lahko zaščitili to rezervo tudi v luči zunanje političnih odločitev bi morali zagotoviti sredstva tudi iz drugih virov. Bardzo, bardzo dziękuję. Hvala lepa. Gospod Rode. Mr. Hogan, I'm a bit split. Gospod Hogan, nekoliko v dvomih sem, ali naj ponovno zastavim svoje prvo vprašanje, ki se je nanašalo na neenakomirno implementacijo ali naj grem na drugo pomembno temo. Izkoristil bom drugo možnost. Vendar pa se boste z mojim prvim vprašanjem morali srečati vsakokrat, ko se bomo v prihodnih petih letih srečevali. To vam pa zagotavljam. Drugo vprašanje se nanaša na odpiranje novih trgov, kar je zelo pomembno. Na Danskem imamo močno tradicijo na Ministrstvu za kmetijstvo in pri drugih kmetijskih telesih, da naši javni uslužbenci niso samo ki, nadzorniki izvajanja, pač pa so tudi ambasadori za kmetijstvo in pomagajo kmetijstvo, da vstopa in odpira nove trge. To je tisto, kar Evropa potrebuje v sedajni situaciji. Zato vas sprašujem, ste pripravljeni prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju nove kulture v komisiji, kjer bodo uslužbenci igrali ustvarjalno vlogo, ne pa zgolj defenzivno vlogo, ko bo šlo za odpiranje novih trgov? Kratek odgovor je da, sam bom igral aktivno vlogo in pričakujem tudi od vseh mojih sodelavcem, da bodo enako aktivni pri odpiranju trgov. Vseh geopolitičnih problemov na vzhodu v Ukrajini ne moremo razrešiti z diverzifikacijo, lahko to oblažimo. Potrebujemo vse, vse tiste, ki lahko dajo prispevek. Potrebujemo pa seveda koordinacijo, boljšo koordinacijo za izboljševanje našega dostopa do trgov. To ne pomeni, da bomo vedno uspešni, ampak vsaj bomo poskrbeli, da se ne bomo zanašali zgolj na nekatera problematična v tem trenutku območja. In kot sem dejal že prej, imamo tudi varnostno mrežo. V trenutkih krize imamo orodja, ki jih vsa nameravam uporabiti To so tržni ukrepi, ki jih lahko uporabim v primeru krize. Sicer pa spodbujanje trga 30 milijonov evrov je na voljo za naslednjih pet let za usklajevanje ukrepov in za odpiranje novih trgov. Hvala lepa, gospod Kati. Gospod kandidat, verjetno so poslanci izvedeli, da ste bili minister eh, za stanovanske razmere in verjetno poslanci poznajo vaše poteze. Koliko vaših nasprotnikov in novinarjev je prejelo dopise od vas v Irskem parlamentu? So tudi kritizirali vašo odločitev, da ustavite preiskavo ki jo je sprožil vaš predhodnik, gre za sedem območij. Prav tako smo slišali tudi, da ste zavajali eh, javnost v zvezi z zneskom 50 milijard, ki ste jih utajili v času, ko ste vodili podjetje. Glede na vse tožbe, ki ste jih uložili in glede na vse sporne odnose ali mislite, da boste imeli dovolj časa, da se sploh osredotočite na delo komisarja? Kot prvo vem, da ste novi v parlamentarni politiki. Sam sem bil 27 let poslanec v Irskem parlamentu. Vem, kaj so parlamentarni privilegiji in vem, kaj niso. Sam se nameravam zagovarjati če mislim, da me kdo neupravičeno napade. Sorazmernost, odgovornost in preglednost. To je nekaj, kar nameravam zagovarjati. Nikoli nisem utišal nobene preiskave. In drugo ministerstvo je bilo pristojno za to preiskavo, tako da ste očitno obtožili napačnega človeka ob napačnem času. 50 eh, milijonov pa so bili začetni izdatki, ki so bili potrebni za strojno in programsko opremo. Mi bomo sedaj zagotovili boljšo kakovost vode s pomočjo te opreme za vse irske državljane. Če hočete vzpostaviti nov sistem, to pač stane nekaj denarja. Ta sistem je bil neodvisno ocenjen. 180 milijonov je bilo. Uh, namenjenih, od tega je bilo 172 mm, milijonov ocenjenih kot primirno porabljenih. Vem, da ste proti, ampak eh, dobil sem pismo od eh, ministra za kmetijstvo. Dragi Fil, čestitke za kandidaturo, gre za prestižen portfelj in ko boš prevzel ta portfelj, se veselim srečanja, da se pogovorimo o skupnih vprašanjih, ki jih lahko rešimo. Vem, da se zavedaš pomena kmetijstva za Irsko. Predsednik prekinja. Glede na to, da gre za stranko Sinn Fein, upam, da glede na disciplino, ki jo Sinn Fein ima, ne boste zašli v težave. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Gospod Rope. Gerbiamas paskirtasis komisarė, jūs eh, <clears throat> planuojate. Dragi kandidat za komisarja, vaš namen je, da bi revidirali skupno kmetijsko politiko na srednji rok. Ampak ali se vam ne zdi, da bi bilo zelo pomembno, da bi poskrbeli tudi za to, da vrzel v plačilih v posameznih državah ne bo tako velika. Plačila za kmete v baljskih državah ali za Romuniji, ta plačila so veliko nižja, stroški kmetovanja v baljskih državah pa so čisto enaki, stroški energije so celo višji tehnologijo moramo kupovati po celo višjih cenah in ravno zato so kmetje prisiljeni, da vrčujejo pri stroških dela. Zato naša regija zaostaja. Plače so najnižje v naših državah in s tem se ukvarja zača, ustvarja začarani krok. V svojem uvodnem nagovoru niste omenili prašiče kuge, ki je zelo resna v mnogih državah in ki se celo širi. Thank you very much. Uh, I think that I do accept that the cap reform is a big step in the right direction in terms of internal and external. Zelo pomembna so vprašanja konvergence, notranje in zunanje. Uh, porazdelitev denarja med kmeti, med državami je zelo pomembna in s tem bomo nadaljevali, zlasti ko se bo povezava za historičnimi plačili zmanjševala. Stopnja konvergence med kmeti kot jo je predlagala komisija, ni bila dosežena. Parlament je, tudi svet, kar nekaj eh, sprememb je bilo predlaganih, tudi bolj enakopravna plačila, bolj pravična plačila. Države članice pa imajo prožnost, tako da lahko pomagajo malim kmetom, kmetom eh, v hribovitih območjih in na območjih z omejenimi dejavniki. Upam, da bomo s tem pregledom še naprej zagotavljali, da imamo delujočo, delujoče kmetijstvo, ki temeli na dohodku, tržnih priložnosti, poleg tega pa morajo imeti kmetje možnost, da čim bolj rasejo, ne glede na to, da ima 69 odstotkov vseh kmetij manj kot 5 hektarjev kar je problem na nekaterih območjih. Upam pa, da nam bo uspelo, da bom vsaka država članica lahko pogledala, katere inštrumente politiki je vsaka država izbrala in česa se je naučila, kar lahko uporabimo pri prihodnjem srednjeročnem pregledu. Hvala lepa. Gospod Bonano. Opravičujem se. Gospa Moj je še prej na vrsti. Hvala, predsednik kmetijska politika, skupna kmetijska politika, kot jo je komisija predstavila in podprl ta parlament, ni prinesla pričakovanih učinkov. Korupcija, organiziran kriminal so vplivali na neposredna plačila v mnogih državah, med njimi tudi v Italiji, zlasti če upoštevamo kmetijske lobije, ki skupaj s političnimi svetovalci in tudi z uh, strokovnjaki izkoriščajo sredstva, ki so na voljo. Kako nameravate rešiti ta problem? Kako boste obvladovali neposredna plačila za kmete? Kako boste zagotovili, da ne bodo plačila podvržena kriminalnim interesom in klienteli, ki se širi v Italiji? Ali obstajajo učinkovite sankcije, ki jih lahko uporabimo proti takim zlorabam? Kako nameravate zaščititi pred goljufijo znamke, lokalne in nacionalne, kot je recimo Made in Italy, izdelano v Italiji? Well, Nisem vedel, da so take težave pri izvajanju plačil in dodeljevanju podpore, kot ste pravkar opisali. Govorili ste o kriminalnem pritisku in s tem se bom nedvomno ukvarjal pri prihodnih politikah. Ampak skupna kmetijska politika je želela poiskati način, da najprej nahranimo vse evropejce in potem pomagamo nahraniti prebivalce drugih delov sveta, prav zaradi pritiskov, ki jih imamo na tem planetu in zaradi okoljskih pritiskov. Zavedamo se, da so naši viri omejeni in zavedamo se podnebnih sprememb. V okviru razvoja podeželja smo zato dali čim več prožnosti. Načelo subsidijarnosti naj bi zagotovilo to. Ne želimo enega modela za vse in ravno zato ste dobili v svojih načrtih razvoja podeželja prožnost. To bo sicer komisija ocenjevala in upamo, da vam bomo lahko pomagali z enoto, ki je bila pri komisiji ustanovljena ravno za izvajanje tega in če bodo kakršnekoli težave, sem prepričan, da nas boste na to opozorili in če bomo lahko pomagali, bomo nedvomno vas postavili v vrsto za čim več pomoči. In zdaj je na vrsti res gospod Bonano. Grazie, Hvala lepa, gospod kandidat. Govorim tudi v imenu drugih poslancev, ki so danes na terenu. Sprašujem vas, gospod kandidat, za malega človeka, tisti, ki dela v sadjarstvu, v vrtnarstvu, kaj boste naredili, da te ljudi zaščitite? V tej Evropi vidimo, da so vedno zaščiteni veliki, z malimi pa se zgodi, kar se zgodi. Nekateri so celo naredili samomor, ker enostavno nimajo več moči, da bi šli naprej. Pravila, ki jih narekuje Evropa, nalagajo še dodatno breme, poleg krize, tudi na kmetijskem področju. In vse to ne prinaša nič dobrega. Seveda, vi ste še v posebnih težavah. To kar vam je zapustil vaš predhodnik, je prineslo rezultate, ki jih vidimo danes. Upam, da niste evropski travestit. Potem pa se bo izkazalo, da ste v resnici Azijec. Mi namreč potrebujemo politike, ki bodo branili Evropo, ne pa Azije. Zaključil sem. Hvala. Much, sir, and, uh, just... Najlepša hvala, gospod. Nekaj časa bomo potrebovali za izvajanje, to velja za vsako novo reformo. In vsi smo zaskrbljeni zaradi sprememb. To je pač neka kulturna značilnost. To velja tudi za mojo državo. SKP od leta 1992 temelji na podpori dohodka. Tako je pač usmerjena. Potrebujemo bilateralne in večje sporazume z drugimi državami. Evropa lahko v veliki meri prispeva k prehrambeni varnosti. Če imamo še naprej dobre kmetije, če zagotovimo minimalni dohodek, če zagotovimo okoljsko trajnost, kljub temu, da nekateri pravijo, da bi lahko naredili več, če Eh, podpremo dostop do trga in trg sam, potem bomo zagotovili, da je Evropska unija konkurenčna, da lahko trguje na mednarodni ravni, da lahko odpira eh, nove trge tudi tam, kjer smo trenutno v državah, eh, v Rusiji, v Ukrajini in v bližnjem vzhodu, na bližnjem vzhodu. Zanima me, kako bo to delovalo v praksi. Na to pa bomo lahko analizirali po enem letu, po dveh letih, če so potrebne spremembe za izboljšanje te razmer. Najlepša hvala. Tretji krok razprave, gospod Jarje prvi. Ja, äh, hvala lepa. Spoštovani kandidat za komisarja. Äh, Kaj lahko rečem? Rezultat zadnje reforme je nekje vmes. Manj denarja, več birokracije. In mislim, da to ne bi smel biti naš politični cilj. Zato bi vas rad vprašal, katere konkretne ukrepe boste sprejeli, zato da bi poenostavili skupno kmetijsko politiko in jo debirokratizirali. Kaj menite o zelenitvi v prvem stepru? Bi morali se o tem znova pogovarjati v novi oceni? In ali bi bili pripravljeni reformne predloge cenjenega kolege Alfreda Desa še enkrat pregledati. Imamo sklep našega parlamenta, kar se tiče nezadostno obravnavanega predloga strani komisije, ki se ga je sedaj končno lotil svet. Hvala lepa. Najprej vprašanje izjav mislim, da si moramo prizadevati za boljšo komunikacijo med eh, službami komisije in parlamentom. To je res, sam si bom prizadeval za izboljšanje te komunikacije, o tem se bomo pogovorili z vodilnimi skupin. Javni predstavnik sem že 32 let, zato razumem politike. Rad bi sodeloval s politiki, ker vi odgovarjate svojim volilnim eh, okrožjem. prizadevali si bomo za preglednost. Imamo tudi pravila, ki določajo odnose med eh, vodilnimi in eh, generalnim direktoratom. Pripravili bomo tudi pravila za naše tesnejše sodelovanje. Mislim, da obstaja trenutno vrzel na tem mestu. Zanima nas, kako lahko vse vključimo v to delo že v začetnih fazah priprave predloga, tudi vas. Takoj, ko bo mogoče, bom poskušal analizirati in poenostaviti skupno kmetijsko politiko. Ne vem, kako preprosto bo to, dejal sem, da to niso enostavne zadeve. Poskusil bom. Tesno bomo sodelovali in brez doma imate veliko primerov iz držav, ki jih vi najbolje poznate, vas, vaših domačih držav. Predlog za zelenitev aprila ste sami povedali, da eh, je treba eh, analizirati zelenitev, eh, analizirati površine z ekološkim pomenom, analizirati izvajanje. Ko bomo imeli podatke o tem, kaj se dogaja, potem se bomo lahko pogovarjali. Pogovarjali se bomo tudi v poročilu gospoda Desa. Eh, pogovarjali se bomo o drugih komentarjih, ki sem jih že slišal glede praktičnega izvajanja na ravni držav članic. Države članice morajo sodelovati s komisijo pri izvajanju. Komisija pa bo dala na voljo vse vire za to sodelovanje. Najlepša hvala, gospa Aguilera. Najlepša hvala. Nepravične komercialne prakse povzročajo nestabilnosti v prehrambeni verigi. Skupna ureditev trgov naj bi zagotovila uravnoteženje, ampak do tega ne, ni prišlo. Kakšne ukrepe boste sprejeli skupaj s kolegi, ki so odgovorni za konkurenčnost? Kaj boste naredili za to, da zaščitimo kmete? To je pomembno še posebej za jug, za sadje in zelenjavo, za olivno olje. To je pomembno za družbe v eh, teh državah. Skupna ureditev trgov deluje razmeroma dobro. Kaj boste naredili za to, da povečate konkurenčnost teh regij? Še posebej na področju sadja in zelenjave ter olivnega olja. Boste izpolnili akcijski načrt za evropsko olivno olje, ki so ga začeli vaši predhodniki pred nekaj leti? Hvala. Najlepša hvala. rad bi podprl besede gospe Malmström. Trgovinska politika se dotika ljudi, pomembna je za gospodarski uspeh in pomagale državam, kakršne so Španija in eh, Irska. Prizadevala si je za preglednost, to podpiram. Ustrezno je treba ravnati tudi v pogajanjih s eh, drugimi državami, naprimer ZDA. Evropska unija bo naredila vse za to, da bo vse skupaj transparentno, pregledno, da bomo vsi vedeli, kaj imamo na mizi v teh pogajanjih. Upam, da bodo isto naredili v ZDA. Seznanjen sem z reformami scheme za sadje in zelenjave, sedaj imamo finančno podporo, eh, neposredna plačila za sadjarje in vrtnarje in eh, komisija bo poskušala zagotoviti večjo integracijo podpore za ta sektor. To ni velika težava v moji državi, eh, ampak olivno olje sem že obravnaval v zadnjem času. Tesno bom sodeloval z vami in brez dvoma mi boste lahko razkrili eh, skrivnosti tega trga, še posebej v južnih državah. Dziękuję pani poseł Gosie. Najlepsza chwala. Gospa Gosiewska. Panie Hogan, ja... Najlepsza chwala. Ker kratka ni veliko, bi rada le na kratko izpostavila nekaj težav. Pričakujem tudi kratka in jednata vprašanja. Ali lahko zagotovimo neposredna plačila za polske kmete v tem programskem obdobju do leta 2020? S tem bi jim omogočili enake pogoje, kot jih imajo tisti, ki imajo kmetije v Nemčiji. Na to prepoved eh, uvoza v Rusiji se boste česa naučili iz napak prejšnjih komisarjev, boste hitro eh, reagirali zaradi izgub, ki jih trpijo kmetje. Na to mlečne kvote. I boste ponovno uvedli, ste zato, da bi kmete izuzeli iz sistema plačevanja eh, plačil in na to še prašičja kuga. Želite nadomestiti izgube in še zadnje, je, kakšno je vaše stališče glede GSO? To pa je kar precej vprašanj. Uh, no, ne vem, če bom lahko v naslednjih petih letih rešil vse težave, ki ste jih izpostavili. Ampak reforma SKP je pomemben korak v pravo smer glede konvergence, tako notranje kot tudi zonanje. Ne smemo se spuščati v te stare razprave, ki ste jih brez doma že imeli v zadnjih petih letih, še posebej v zvezi z reformo SKP. Tekom umestne revizije želimo godoviti, če naše kmetije dobro delujejo. 69 odstotkov naših kmetij je manjših od 5 hektarjev. To je strukturno vprašanje. Brez dvoma ga morajo reševati tudi države članice, ko se pogovarjajo o prehrambeni varnosti in proizvodni hrane. Vsa podpora z naslova eh, razvoja podeželja, z naslova SKP je pomembna. Države članice imajo tudi avtonomne pristojnosti. Tudi same lahko posredujejo in usmerijo Eh, sredstva skozi prostovoljno vezano pomoč pomagajo tistim, ki so pod pritiskom v različnih regijah. Veselim se branja eh, predlogov vaših držav. Rad bi videl, kaj predlagajo, kako bi lahko pomagali eh, kmetom, o katerih govorite. Neposredna podpora se bo v nekaterih državah povečala glede na trenutne, trenutne ravni in do leta 2020 moramo uravnotežiti njihove položaje. Mlečne kvote sem za odpravo mlečnih kvot. Ukrepi na trgu že obstajajo za to, da bi rešili vprašanje nestanovitnosti na trgu. Naprimer skladiščenje, zasebno skladiščenje na to, uh, ruska prepoved. Ukrepi za to obstajajo. Zavedam se tudi težav v vzhodnih državah zaradi eh, Rusije, zaradi Ukrajine. Komisar Čološ poskuša narediti vse, da bi rešil to vprašanje. Najlepša hvala, gospod Huitema. Um, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja, mislim, da se moramo pri SKP osredotočiti na inovacije in na podjetja, na nova podjetja. Kmetje, ki so inovativni, pogosto naletijo na birokracijo, naprimer direktiva o nitratih iz leta 1991. Vem, da obstajajo omejitve za nitrate v potalnici, ampak kmet sam mora odločiti, kako upoštevati te ukrepe. Ne smemo uporabiti več kot 170 kg nitratov iz uh, različnih virov. živinoreci imajo velike omejitve. Kako pojasniti živinorecu, da ne more uporabiti lasnega gnoja, ampak mora uporabiti umetno gnojilo? Dajte nam tri primere za zmanjševanje birokracije. In drugo vprašanje, kako boste zagotovili, da se bo v kolegijo komisarjev spoštoval interes eh, kmetijskega sektorja financiranje skupnega, skupne eh, kmetijske politike pada, ta sredstva padajo, ampak še vedno je to zelo pomemben del eh, proračuna Evropske unije. 38 odstotkov proračuna zajema. To je pomembno gonilo za rast, za prehrambeno varnost in za razvoj podeželja. Osrednja vloga hrane je tema, ki jo resno jemljajo vsi komisari videli smo, kaj se je zgodilo z nepremičninskim sektorjem, kaj se je zgodilo z drugimi področji, eh, ki so ponujala delovna mesta tistim na podeželju. Teh delovnih mest ni več. Mladim kmetom omogočamo izobraževanje, vračajo se na univerze, naprimer, vračajo, vračajo se v izobraževalni proces. Veliko je mladih, ki se želijo lotiti kmetovanja. Mislim, da smo poskrbeli tudi za raznolikost v kmetijstvu želimo ugotoviti, kako eh, najti podporo za kmetijstvo. Naprimer, v okviru obzorja 2020, v okviru različnih finančnih instrumentov, ki jih imamo na voljo zunaj eh, tistih klasičnih kmetijskih ukrepov. Ne gre zgolj za 38 odstotkov proračuna, ampak lahko sredstva zberemo tudi drugot v celotni komisiji in mislim, da imamo nekatere ideje, s katerimi bi lahko k temu pripomogli. Glede direktive o nitratih pa takole. Razumeti je treba, da je potrebna uh, uravnotežitev. Trajnost in upravljanje. 40 odstotkov predstavnikov kmetijstva uh, je uh, pod pritiskom. 40 odstotkov uh, vodnih virov je pod pritiskom. Na eni strani bi radi zaščitili obstoječe vidne vire, na drugi strani pa razvili kmetijstvo. Potrebno je ravnoteže in če ravni inšpekcij niso previsoke, bi morali zagotoviti to navskrižno izvajanje in to poenostavljeno. Eh, s tem nadzorom je treba doseči cilje iz direktiva o nitratih. Najlepša hvala, gospod Flanagan. Um, uh, uh, uh, Dobrodošel, Fil. Vem, da si dejal, da želi sodelovati z vsemi politiki. No, to je že napredek. V irskih medijih si dejal, da ne bi sodeloval z mano, z gospodom Kartijem in drugimi iz Irske, da smo mi na obrobju. Glede konvergence. Naj bi imeli do leta 2019 Eh, enotna plačila na hektar. Ampak Irska je obrala drugačen pristop, delni pristop. Najbogatejših 20 odstotkov bo še vedno dobilo 80 odstotkov plačil. Omenili ste umestno poročilo. Vaša zgodovina kaže, da pomagate vašim prijateljem, kot smo videli v irskih medijih, ko ste eh, v Irish Water zaposlili svoje prijatelje. Boste večino SKP eh, dali tistim, ki imajo ranče, bogatašem, milijonarjem ali pa boste ta denar prinesli na, nazaj k navadnim kmetom. Hvala. Brevity, Najlepša hvala za vašo eh, jedrnato vprašanje, gospod poslanec. Tako kot vsak drugi javni predstavnik si prizadevam za delovna mesta za vse, v javnem sektorju, v zasebnem sektorju. Mislim, da kot poslanec irskega parlamenta, poslanec Evropskega parlamenta poznate ta načela. Vsi pri, si prizadevamo za, za poslovanje. Tisti, ki so poslali življenje pise v Irish Water, niso dobili uh, službe pri meni. Vsaj ne moji prijatelji. Večina evropskih kmetov je majhnih kmetov. Strinjam se, rešiti moramo vprašanje upravnega bremena in to sem že omenil večkrat ne strinjam pa se, da so majhni kmeti izključeni iz tega procesa. Obstaja konvergenca notranja in zunanja. To je načelo SKP. Sedaj imamo eh, osnovno eh, podporo za dohodek, obenem imamo v okviru zelenitve sredstva do 5000 evrov in brez doma se strinjate eh, z namenom teh ukrepov. Obenem lahko imamo prostovoljno vezano podporo, dodatno podporo v različnih sektorjih, naprimer včereja ali pa eh, drugi sektor, ki jim ne gre tako dobro. Države članice imajo dovolj prožnosti, da pomagajo tistim na obrobju, tudi malim kmetom. Brez dvoma boste eh, podprli vse ukrepe, s katerimi bomo poskušali zagotavljati še naprej konvergenco Evropske unije, kar se tiče izvajanja SKP pri umestni analizi, če bomo oba še vedno tukaj, pa se veselim eh, najnih razprav. Dziękuję. Čas na pana. Najlepša hvala. Gospa Sebastija, izvolite. Gracias, señor Juan. Pedía usted an... Najlepša hvala, gospod Hogan. Omenili ste nekaj podatkov, tudi samih bi nekaj podal. Kmetje so priča 40-odstotnemu eh, dvigu stroškov po Eurostatu. 80 odstotkov višji stroški so z, eh, za eh, hranjene živali in za pesticide. Te stroške ne morejo vedno kmetje eh, prevzeti sami. Boste izboljšali okolje, boste podprli trajnostno kmetijstvo, to me zanima. To je namreč treba storiti če si pogledamo eh, proizvajalce sadja in zelenjave na jugu, razočarani so. Vrednost njihovih proizvodov je v zadnjih desetih letih eh, padla, kar se tiče njihove tržne cene. Sam sem eh, prav tako zaveden evropejec, ampak ugotoviti moramo, kaj bo naredila Evropska unija, kaj bomo naredili za to, da bi pomagali tem ljudem, drugače bo brezposobnosti več. Podprl bom model trajnostnega kmetijstva to sem povedal že v uvodnem nagovoru in v nekaterih odgovorih. Ne moremo imeti aktivnega kmetijstva brez dobre kakovosti vode, kakovosti prsti in drugih trajnostnih ukrepov. Prenos znanja je prav tako izjemno pomemben. Imamo nov vir finančne podpore za produktivnost za trajnost. To pobudo je sprejel komisar Čološ, da bi eh, izobraževal, da bi pomagal vsem, da bo kmetijstvo ostalo na trajnostni poti. Vedno se bomo lahko pogovarjali o kratkoročnih ukrepih, ampak govorili ste o dolgoročnih ukrepih in mislim, da bi se vsi morali eh, strinjati s tem načelom trajnostni na dolgi rok. Mislim, da je komisija hitro reagirala zaradi ruske prepovedi. Govorili ste se o reformah in tako ste bili v pravem položaju, da ste lahko pospešili nekatere ukrepe, s katerimi smo pomagali ljudem v težavah. Zasebno skladiščanje, eh, intervencije in podobno. To je bila prioriteta komisije. Eh, tudi pri tistih proizvodih, ki so pokvarljivi. Še posebej pri tistih, sadje in zelenjava. Res je, pripravili bomo predloge eh, leta 2015 in veselim se vaših predlogov. Želim videti, kako lahko poenostavimo eh, postopke, kako lahko eh, pomagamo kmetom. Ne spremem pa teze, da nismo naredili ničesar. Hvala lepa. Sedaj pa culo, prosim. Grazie. Hvala. Gibanje, iz katerega izhajam, verjame v Evropo v službi državljanov. Zato potrebujemo homogen in delojoč notreni trg. Govorili ste o kmetijstvu, ki se osredotoča na trg. Ruski ukrepi in sporezumi te tip pa kažejo, da se obračamo stran od tega. Poleg tega vidimo, da pri istih izdelkih naletimo na konkurenco med državami članicami. Vidimo tudi, da evropski državljani imajo različno popraševanje v različnih državah. Pri reformi skupne kmetijske politike moramo zaščititi ne samo kmetovalcev, pač pa tudi potrošnike. Bolje je nekaj narediti prav na začetku, ne pa da to popravljamo kasneje, zato da ne bodo zunani dejavniki tisti, ki bodo zahtevali popravke naše politike. Zanima me, ali sploh vemo, kaj hočemo. Well, presently there is uh, trenutno imamo ravnovesje, kar se hrane tiče glede uvoza in izvoza. Vedno ni bilo tako in ne moramo točno povedovati, kaj se bo dogajalo v prihodnje, vendar pa mi smo seveda leta 2017 bili največji uvoznik in izvoznik hrane, večji kot eh, ZDA in Rusija. Je pa potrebno se diverzificirati tudi zaradi geopolitičnih razmer. Varnost hrane je pomembna za EU in tudi globalno gledano. In Evropska unija je seveda pomembna pri izvozu hrane in pri hranjenju drugih delov sveta. To je veliki ziv. Bomo pa seveda zagovarjali naše standarde in gotovo bomo dosegli vse obsegajoč sporozum, ne samo glede tarif. Tukaj bom sodeloval s komisarko Malmström, da bi se to dejansko zgodilo. Raven reform, ki jih bomo izvajali od 1. januarja 2015, pa bo zagotovila, da bomo imeli, kar se tiče prihodka, zagotovili kmetom ustrezen prihodek, da bomo imeli trajnostno kmetovanje in da bodo kmetje lahko proizvajali več za rastoče prebivalstvo. Upam, da bom lahko vodil trgovinske sporozume, dvostranske sporozume tudi, ko bomo lahko ponudili naše proizvode v bolj stabilnih geopolitičnih razmerah in bodo proizvajalci vedeli, kako lahko poslujejo. Pa da bomo imeli seveda tudi varnostne mreže, ki nam bodo lahko pomagale za zaščito proizvajalcem hrane v Evropske uniji. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Gospod Köstinger mora oditi prej, zato dobi besedo zdaj. Prosim, gospod Köstinger. Dank, Herr Hvala lepa, predsednik. Rada bi zastavila vprašanje glede nove strategije o gozdarstvu za EU. Veste, da je to pomembno gospodarsko gledano v Evropi, istočasno pa prinaša tudi profesionalno upravljanje z gozdovi. To je zelo pomembno, kar se tiče podnebnih sprememb in trajnostnega upravljanja. Dobro sposobljeni gozdari so najboljši najboljše jamstvo za dober razvoj in tudi za dobra delovna mesta. Vendar pa tukaj moramo priti tudi k dejanjem. Konkretno moramo spodbujati gozdarstvo, spodbujati nadaljne usposabljanje in dviganje ozaveščenosti glede pomena gozdov. Zato sedaj moje vprašanje. Kakšna bodo težišča v vašem programu za to, da bi gozdarstvo podprli in ali se lahko evropsko gozdarstvo zanese na to, da boste upoštevali tudi regionalnost gozdarstva v smislu subsidijarnosti? Well, Hvala lepa. Gozdovi so zelo pomembni. Zelo veliko našega ozemlja je pogozden. To je torej zelo pomembno in tukaj imamo še veliko priložnosti za nova delovna mesta in za agrookoljske ukrepe, ki bi lahko spodbojali tudi turizem v veliko državah članicah. Žal, je, žal mi je, da nimamo skupne gozdarske politike. Imamo pa strategijo in tukaj se veselimo sodelovanja z vami. Izvedba te strategije mora biti skupna. Tukaj se moramo truditi vsi države članice in komisija. Osredotočati se moramo na nekatere ključne ukrepe, ko bomo potem lahko želi eh, pozitivne učinke, seveda pa moramo spoštevati subsidijarnost. Prav tako tukaj že imamo dosleden niz ukrepov. Upamo, da bomo lahko kaj dodali, zato da bomo lahko podprli trajnostno upravljanje z gozdovi. In kot komisar bom zagotovil, da bomo izvajanju ukrepov na področju gozdarstva namenili ustrezno pozornost. Hvala lepa. Poslanka dan sila. Domnule komisar de semnat, politika agricolă... Hvala lepa, kandidat za komisarja. Skupna kmetijska politika je sicer izvedla nekaj reform, vendar pa ne dovolj. Če se pogledamo številke, število mladih pod 35 leti, ki delujejo na področju kmetijstva, je nizko. Samo 7,3 odstotka. Kaj boste storili, da bi vzpodbudili mlade, da bodo dejavni na področju kmetijstva? Katere ukrepe boste predlagali za to, da bi vzpodbudili mlade, da ostajajo na podeželju? In da se bodo tudi preselili iz urbanih področji. in kakšen je vaš odnos do sveta mladih kmetov? Vem, da je svet želel pomagati mladim kmetom, da bi jim pomagali pri prihodki in komisija se je potem zavezala, da bi to bilo obvezojoče v vseh državah članicah in to pozdravljam. Ta neposredna podpora bo pomagala mladim kmetom na podeželju. Kar se tiče profesionalnosti, priložnosti, moramo zagotoviti, da bomo tudi v tem sektorju vse izkoristili do polne mere v primerjavi z drugimi sektori. In vesel sem, da sedaj vidimo, da se izobraževanje na področju kmetovanja, tudi na višjih ravneh, po vsej Evropski uniji razvija. Zelo veliko programov, univerzitetnih programov imamo v tej smeri. In sedaj bomo imeli teh 25 odstotkov dodatne podpore, ki bo obvezujoča in to je dobro. In potem podpora mladim z naslova novega programa za pomoč na podeželju Prav tako so še nekatere druge oblike pomoči za mlade kmete. In upam, da bo veliko mladih, če bodo lahko se odločili za takšno življenje, dobilo to pomoč. In da bodo potem tudi pobude pod programom LIDER pomagale mladim kmetom pri razvoju njihovih možnosti. Sodelujemo s, s finančnimi institucijami in EIB, da bi razvili še prav posebne ukrepe za mlade kmete, seveda za socialno kohezijo in za razvoj podržanja. Hvala lepa. Gospe Gedling ni. Besedo dobi gospod Nicholson. Specifično vprašanje. GPID. Tukaj je pomembno označevanje živine. In zanima me, kako se bo, da ukrep izvajali na tem področju. Boste temu vprašanju namenili potrebno pozornost? Boste najprej prisluhnili kmetom in ne vašim uradnikom? Boste našli rešitev enkrat za vselej v mestnem pregledu? sodeloval bom z vami, gospod Nikosen in drugimi, ki imajo to težavo. To se zdi je v bistvu težava Združenega kraljestva, kar se tiče izgube nekaterih sistemov označevanja za ovce. Tukaj smo se kar precej že naučili iz preteklosti in seveda potem nismo mogli najti nekaterih ovac na Irskem in v Združenem kraljestvu. Tako da smo kot Evropska unija, kar se sledljivosti živali tiče, storili kar precej. Kar se standardov tiče, mislim, da jih ne smemo znižovati. Mislim, da tudi vi menite, da jih ne smemo. To nam daje tržne priložnosti, konkurenčno prednost, da imamo varno hrano za naše potrošnike. To je tudi ključnega pomena. Označevanje ovac pa je pomembno vprašanje in zaselem bom sodeloval z vami pri tem umestnem pregledu. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Miller. Evropsko kmetijstvo in gozdarstvo je še vedno ena najpomembnejših elementov za zagotovitev prihodkov na podeželju. Zagotavlja tudi številna delovna mesta na področju sektora storitev in obrti. Ker je pa vedno več birokracije in ovir, se še prav posebno manjše kmetije vedno bolj umikajo iz proizvodnje. Kje vidite možnosti poenostavitve, kar se tiče administracije in ali boste upoštevali zahteve manjših kmetij pri horizontalnih vprašanjih, kot je Natura 2000 in pri izvajanju direktive o nitratih, boste to zagovarjali na boljši način kar se drugih komisarjev in generalnih direktoratov tiče. In kako boste zagotovili, da bo v prihodnji kmetijski politiki proizvodna hrane na prvem mestu in da bo zaščitena tudi lastnina? Eh, Če želimo spodbujati koncept varne hrane, moramo to storiti z spodbudami za proizvajalce istočasno pa dati tudi možnost za bolj diverzificiran trg, kot je v tem trenutku. Prav tako veste, da je okoljska trajnost edina pot naprej. Nima smisla, če imamo težave pri vodni politiki in na drugih področjih, če nismo trajnosti. Moramo biti trajnostni sem praktičen. Sodeloval bom z različnimi sektori, da dosežemo napredek, včasih pač bolj postopno kot drugič. Kadar pa najprej je potrebno ugotoviti, kako zmanjšati administrativno breme, poenostaviti pravila in zakonodajo, ne da bi ogrozili politiko in dobro upravljanje, finančno upravljanje Evropske unije. Če bomo obrali to pot, mislim, da bomo dosegli to, kar ste predlagali. 40 odstotkov vseh proračunov že namenjamo okoljskim, agroživilskim projektom in upamo, da bodo države članice to sprejele, tako kot v zadnjem krogu. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Glezos. Hvala lepa. v Grčiji imamo več kot 6000 različnih rastlinskih vrst. Tisoč je endemičnih. Tudi na Kreti, na primer, imamo veliko takih rastlinskih vrst. Potem na drugih otokih imamo, na primer, krompir. Pa tudi limone in pomaranče, ki so endemične tem otokom. Je pa tudi res, da imamo zdaj vedno več invazivnih vrst, ki prevzemajo drovalne površine. Boste pomagali pri boju proti tem vrstam in ko ste bili minister za kmetijstvo na Irskem, ste spobodili reforme, ko je bilo potem namenjenih manj finančnih sredstev za program LIDER. Boste pomagali sprožiti, ponovno spodbuditi ta program? Ko sem bil minister na Irskem, sem skušal zmanjšati birokracijo in administrativno breme. Že imamo schemo za hranilne vloge, to se sedaj pregleduje in gotovo bom skušal doseči napredek pri eh, tej schemi, tudi kar se tiče najbolj odaljenih in zapostavljenih regij in otokov. Tega, programa, tega problema, ki ste ga opisali, ne poznam. Bom pa se poglobil v to in skušal najti rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Smith. Uh, uh, Hvala lepa. Teo? Kot škot že dolgo čudujem jersko kmetijstvo in sodelujem in veselim se sodelovanja z vami v naslednjih petih letih. Morda bomo enkrat za vse lahko razrešili, kateri viski je boljši. Jaz sem prinesel škotske, vi jerskega pa bomo videli, ali nam bo uspelo. Morda nam ne bodo dovolili. No, sebinsko pozdravljam vaše pripombe za označevanje ovac. To je resnično pomembno vprašanje tudi za Škotsko in pričakujemo praktične rešitve. Na veliko načino lahko izboljšamo to zakonodajo, ne da bi izgubili sledljivost. Kar se tiče pripomb glede velikih trgovinskih verik in dobavne verige. Tukaj ste dejali, da je komisija pripravljena sprejeti pravne ukrepe, da eh, zagotovite enako pravnost med udeleženci na trgu. Kako boste to storili? Bolj konkretno, kajti po vsej Evropi vidimo težave na tem področju in bi resnično bilo treba odstraniti neravnovesja v dobavni verigi. Hvala lepa za vaše pripombe, kar se viske tiče. veliko potujem po Irski in moram reči, da sem eh, poskusil tudi zelo veliko različnih vrst viskija. Nisem pa vozil. Gospa McGuinness je dejala, da obstajajo težave glede dobavne verige, glede marže, ki jo zaračunavajo nekatere velike trgovinske verige. Znižalo se je z 30 na 20 odstotkov v zadnjih petih, šestih letih. Tako da je, kar se tiče dobavne verige, že so ukrepi komisije že imele, imeli svoj učinek. Pri nas in tudi pri vas v vaši državi imamo prostovoljne scheme, kjer pomagamo proizvajalcem pri dosegi poštenih cen. Vendar pa konec koncev so prostovoljne dejavnosti predvsej tvegane. To je odvisno od dobre volje različnih partnerjev v dobavni verigi. Vendar pa vidimo, da tudi ni prav veliko zaupanja, kar se tiče delitve dobička in marš med različnimi partnerji o dobavni verigi. To se bomo gledal. Pripravljen sem to preiskati, če bodo ljudje mi povedali, da prihaja do neravnovesi v določenem sektorju dobavne verige. Mija, mija kolejne 45 minut, vjes, čas. Minilo je še 45 minut. Gospod Enjo vidimo, da imamo pri reformi SKP nasprotja, kar zadeva sladkor. Tu bo prišlo do liberalizacije, vidimo pa, da je to drugače pri proizvodni. Vidimo tudi, da pri nas bolj trpimo kot v drugih državah. Ali vidimo, da se dogaja mnogo v refinerijah ob temzi. Tu ni daleč do drugih področji. Mislim, da bi lahko vse skupaj celo zamrlo. Kaj sem želel povedati? Mislim, da bi morali pregledati pravilo treh polščin. Mislim, da vsi ne bodo mogli gojiti oljne ogrščice. To bo ustvarilo težave. Ali podpirate dejstvo, da bi države članice morale imeti pravico, da gojijo gensko spremenjene organizme. Pravilo treh polščin je zelo sporno vprašanje, vendar pa je v praksi zelo dobro, če menjujete izdelke. Poglejmo si raje praktično implementacijo tega kolobarjena, ampak nedvomno diverzifikacija. Uh, eh, je zelo pametna. Praktično izve, izvajanje bo morda težavno, odvisno od velikosti vaše kmetije, ampak to je treba pogledati. Zdaj pa kar zadeva sladkor. Prihajam iz države, ki je nekoč imela sladkorno industrijo in bi jo spet želeli imeti, če bomo konkurenčni, tako da zelo dobro razumem, da prihaja do konkurence pri vas. Kot veste, V liberalizirani demokraciji nikomor ni zajamčeno nič. Vendar pa, seveda, primerjavi sladkornim trsom je tudi tu treba nekaj narediti. Po izteku kvot se je situacija še zaostrila. Nekateri so locirani tako, da imajo to prednost, da lahko prodajajo v svoji regiji. Vsekakor bom pa z veseljem pogledal ta problem, ko bom enkrat na vašem območju, da vidim, kako se je izvajala ta politika pri vas po odpravi uh, sladkornih kvot. Morda se lahko dogovorimo za ta obisk. Kot minister za okolje sem se tudi ukvarjal z razpravami o gensko spremenjenih organizmih. Gede Sanko je julija na svetu v Luksemburgu predlagal uh, rešitve. Nedvomno gre za vprašanje subsidijarnosti in dejstvo je, da gre tu za zelo občutljivo vprašanje. Gospod Juncker je zelo jasno povedal, da če bodo države proti, potem mora to imeti enako težo kot znanstveni nasvet pri oceni gensko spremenjenih organizmov. Tako da mislim, da se bo tu marsikaj zgodilo. Hvala lepa, gospod Danta. Gospod kandidat za komisarja mednarodna pogajanja, ki so pomembna za našo kmetijstvo, lahko prizadanejo naše kmete, pa tudi ostale uporabnike naših storitev. Stroški so tukaj lahko zelo veliki, zato je to bistveno vprašanje. V okviru teh pogajanj pa se moramo vprašati tudi, glede posameznih sektorjev, naprimer eh, govedina in sladkor? Kako boste zagotovili, da bodo naši kmetijski proizvodi zaščiteni in da bodo trženi v okviru eh, lojalne konkurence, pravične konkurence? Kolega Andrija, vaš, eh, vas je vprašal glede domen oziroma glede imen Eh, ki so zelo pomembne za nekatere naše proizvode. Nedvomno, kot pri vsakih pogajanjih, se zavedamo, kako pomembne so geografske označbe in to, kar ste omenili, je zelo pomembno zlasti za Francijo in druge države Južne Evrope in pogajalci se tega zelo dobro zavedajo. Drugo. Kot je dejal predsednik Juncker v svojem uvodnem nagovoru, ne bomo žrtvovali kmetijstva, ko gre za standarde. Obstajajo občutljive panoge, občutljivi sektori, kot so govedina, perutnina. Tu moramo biti zelo previdni, da zaščitimo te panoge. Tako da bomo zaščitili te izdelke, ne glede na mm, uvozne carine. Potem Vsak sporazum, ki ga imamo, vsak čezatlantski sporazum ZDA bo moral poštevati naše standarde. Standardov ne bomo žrtvovali. Pri hrani imamo visoke standarde, ki smo jih razvili še zlasti po izbruhu BSE. Teh standardov ne bomo žrtvovali. Samo zato, da bi dobili sporazum. Sporazum mora biti kompleksen in ne sme temeljiti samo na kmetijstvu med Evropo in ZDA. Zelo veseli smo, ko to slišimo, gospod Tarabella. Gospod kandidat za komisarja, pred nekaj časa sem bil določen za poročevalca za uh, program sadja in zelenjave o šolah komisija je izbrala člen 43.2 za pravno podlago. Svet očitno meni, tako menijo mediji, da bi moral biti eh, člen 43.3 pravna podlaga. To pomeni, da mi ne bi sodelovali v takšni meri, kot bi morali. Gospod kandidat, A nam lahko obljubite, da boste zagovarjali pristojnosti parlamenta glede soodločanja, glede ključnih elementov pri odločanju, naprimer dodelitev proračuna. Še eno vprašanje. A menite, da bo komisija o tem programu razmišljala v širšem okviru? Okrepiti bi morali izobraževalno razsežnost tega programa. Najprej, nedvomno se zauzemam za to, da je člen 43.2 pravi mehanizem za schemo. Pri schemi za sadje in zelenjavo ne gre samo za sveže sadje in zelenjavo, gre tudi za sokove, posušeno sadje. Nov predlog za šolsko schemo iz januarja 2014 pa osredotoča porazdelitev po šolah, tukaj gre predvsem za sveže izdelke. Vem, da sva se nedavno pogovarjala, povedali ste na plenarnem zasedanju v sredi septembra, da ste poročevalec za to temo. Veselim se vašega predloga, veselim se naših pogovorov prav v zvezi z to schemo in sicer zato, da vidimo, kako lahko to popeljemo naprej, ampak verjamemo to in podprli vas bomo pri prizadevanjih, da ravnamo po členu 43.2. Mikrofon, prosim. Ja, dankuj, gospod Belder. Hvala lepa. Gospod kandidat, gospod Hogan. Konkretno vprašanje glede izjem za rejce. Direktiva o biopatentih omogoča v praksi, da se patentira rastline. To pa gre v nasprotju s pravicami gojiteljev oziroma rejcev, ki so vedno imeli pravico, da izkoriščajo, ne da bi plačevali avtorske pravice imetnikom patentov. Ali se strinjate, da bi to izjemo za rejce oziroma za gojitelje morali ohraniti, zato da bomo dobivali nove sorte? In ali se boste o tem pogovarjali s kolegi, ki so zadolženi za notranji trg? Na nizozemskem smo zelo inovativni in za nas je to zelo pomembno. Am, uh, Nedvomno poznam poročilo o vzgoji rastlin, o gospe Polsen. To poročilo je zelo pomembno z vidika tega, da prehranimo naše prebivalstvo v zelo konkurenčnem svetu. Vendar pa danes se ne bom zavezal v zvezi s tem, kar ste omenili. Gre namreč za temo, se bo, o kateri se bom moral pogovoriti z komisarjem pristojnim za notranji trg. Zato si ne bi zdaj rad ustvarjal sovražnikov na podlagi lažnih obljub. Povedali so mi, preden sem prišel na to zaslišanje, ne dajaj obljub, ki jih ne boš mogel držati. Zato se te teme zavedam, vem, kako pomembna je industrija vzgoje rastlin v vaši državi in nedvomno bom proučil tudi poročilo, ki ga je pripravila naša prijateljica gospa Polsen. Hvala lepa. Gospa Polsen je že bila omenjena, zdaj ima še besedo. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Postavila bom drugo vprašanje. In sicer ne bom spraševala v zvezi z rastlinami, pač pa v zvezi z živalmi. Dan danes vidimo, da imamo zelo neenakomirno situacijo. Imamo ogromno nacionalnih predpisov in določb in zelo različno izvajanje evropskih eh, predpisov, kar bi pa moralo posod biti enako. Tako recimo krajšanje repov pri prešičih ali pa nadzor pri transportu živali, to se vse dela zelo različno. Dve vprašanji. Ali se boste zauzeli za to, da se bodo dejansko izvajala pravila glede zaščite živali? Za vse rejce v vseh državah potrebujemo enaka pravila, ki se bodo enako izvajala. In ali boste podprli parlament, če bomo predlagali splošno zakonodajo za zaščito živali? All, very... Kot prvo, mislim, da je bilo v zadnjem desetletju v zvezi z varstvom živali doseženega že veliko. Ljudje so zdaj veliko bolj dovzetni. Danes vemo, da je srečna žival tudi bolj kakovostna žival. Zaščita, ki je bila vzpostavljena, je prinesla pomembne izboljšave. Mislim, da ste imeli v mislih predvsem Švedsko in zdravje živali tam. Vem, kaj imate v mislih in z veseljem se bom z vami pogovoril za to, da bi poskrbeli za večjo harmoniz harmonizacijo v zvezi z švedskim vprašanjem, ki ste mi ga omenili tudi zasebno. Torej, bom se pogovoril z vami, nisem še komisar, če pa bom, bom z veseljem delal skupaj z vami, da vidimo, kako lahko poskrbimo za večjo harmonizacijo podpornih ukrepov za zdravje živali. Hvala lepa. Naslednji krok. Gospod Buda je prvi. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de semnat. Hvala lepa. Gospod kandidat, leti 2012 in 2013 sta prinesli pomembne reforme pri zakonodaji, ki ureja evropsko kmetijstvo. Sveda smo se morali prilagoditi novim okoliščinam. Vendar pa kmetijska reforma ni rešila problema velikih diskrepanc med neposrednimi plačili, plačila ki jih dobijo kmetje v vzhodnih državah, so namreč bistveno nižja. Zakonodajni svežen, ki je stopil v veljavo 2013, določa, da bodo ta neposredna plačila višja. Vidimo pa, da so razhajanja še vedno zelo velika in to vodi do neenakosti med kmeti. Upoštevati moramo tudi nove izzive zaradi ruske prepovedi. Zato vas prosim za konkreten odgovor. Ali želite spremeniti koledar za povečanje neposrednih plačil v državah članicah in ali predvidevate tudi druge podporne ukrepe za podporo kmetom za to, da bi premostili te razlike? No, zelo težko je razrešiti to vprašanje kar z eno potezo. Kot ste verjetno ugotovili tudi v razpravah znotraj odbora za kmetijstvo, verjetno veste, kako daleč lahko človek gre in kako hitro v luči notranje in zunanje konvergence. Latvija, Estonija, Litva so zelo napredovale z vidika konvergence. Prvič smo imeli kapico za maksimalni znesek, ki ga je mogoče izplačati. To verjetno ni bilo zelo enostavno v omenjenih državah, tako da nedvomno pri ukrepih, ki smo jih sprejeli, je bil dosežen napredek. Veliko smo si prizadevali, zlasti v tistih državah, ki imajo nižjo stopnjo plačil. Poglejmo najprej, kako se bodo izvajali ukrepi, ki so že bili sprejeti. Upoštevajmo tudi prožnost, ki je bila dana državam članicam in ki imajo na voljo tudi dodatne ukrepe, eh, s pomočjo katerih lahko poskrbijo za notranjo konvergenco znotraj države. In ko bomo analizirali te podatke, bomo lahko opravili nek umestni pregled in videli, kakšen je bil rezultat ciljev in politik, katerim ste tudi sami prispevali v okviru reform. SKP. Ne na zadnje, tisoč predlogov sprememb je bilo uloženih, kar je bilo ogromno. Seveda smo morali iskati ravnovesje, ampak vsekakor tudi statistični podatki in številke kažejo, da je določen napredek le bil dosežen. Seveda različne države imajo pa verjetno različno mnenje o tem napredku. Hvala lepa. Gospa Neuchl gospod kandidat, danes govorim o imenu čebelarjev. Gre za najpomembnejšo skupino, ki s pomočjo opraševanja skrbi za celotno kmetijstvo, vendar pa kažejo tudi na vprašanje zdravstva na splošno. Vprašanju čebel imam tri vprašanja. Ali zagovarjate to, da zagotovimo ustrezne površine. Potem, kot drugo, čebele vas sprašujejo, da v prihodnje ne, neonikotinoidov ne bomo uporabljali na poljih, kajti samo zdrave čebele lahko oprašijo, torej to so žilčni plini. In ne nazadnje, čebele ne poznajo meja, zato ne poznajo meja ne med poljščinami, ne med državami. Kaj boste naredili in kako boste poskrbeli tudi za zdravje čebel? Well, as you know, for many years... Skupna kmetijska politika je mnoga leta podpirala apikulturo s pomočjo nacionalnih čebelarskih programov. Podpirali smo čebelarstvo in podpirali smo proizvodnjo medu. Tudi v programu za leto 2014-2016 je to omenjeno in komisija si je prizadevala za to, da bi okrepila proces izdajanja dovoljen za pesticide. S 1. januarjem smo uvedli nova pravila. Pravila tudi za trajnostno rabo pesticidov in za zmanjšanje vplivov pesticidov na človeško zdravje so pomemben korak. Pri teh pravilih je tudi obvladovanje uporabljenih snovi in prednost dajemo snovem z nizko vsebnostjo kemikalij. Zato tudi SKP vsebuje ukrepe za biotsko raznolikost. Kar zadeva živčne pline, je to vprašanje za DG Sanko. Evropski komisar pa je že v preteklosti zelo omejil za dveletno obdobje uporabe teh snovi. Komisija bo pregledala pogoje za odobritev ob upoštevanju znanstvenih dokazov in na podlagi tega bo komisija skupaj s tem odborom odločila, kako naprej. Hvala lepa. Gospa Petir. Hvala lepa. Vse večje število ljudi, zlasti mladi, zapuščajo podeželje, odhajajo v mesto, iščejo boljše življenjske pogoje. Vasi izumirajo, da bi ljudje ostali na vasi in moramo zagotoviti ustrezne pogoje. To pa pomeni družbeno, komunalno in socialno infrastrukturo in gotov vir dohodka. Kaj nameravate narediti za to, da bi podprli ostajanje ljudi na vasi? Dokler so ljudje na vasi, se proizvaja hrana, se ohranja biotska raznolikost, ohranja se vse življenje. Kdor živi na vasi, je pravzaprav čuvaj prostora, zato mislim, da bi te ljudi morali ustrezno nagraditi. Zanima me, ali ste kot novi komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja pripravljeni razmisliti o izravnalnih plačilih za to, da se ohrani prostor. Hvala lepa. Well, I suppose already there is considerable support. Že v tem trenutku imamo izplačila v obliki ukrepov za ozelenitev in uh, tudi za trajnostni razvoj. Že sedaj se 40 odstotkov agriživilskih plačil namenja za okolje. V okviru programa razvoja podeželja imamo pristop programa LIDER. Predviden je gospodarski razvoj za razvoj infrastrukture, osnovnih pogojev in vse to je namenjeno temu, pa tudi države članice imajo svoje načrte. Naši uradniki so trenutno zelo zaposleni, ko pregledujejo nacionalne programe, kajti že prihodni teden morajo odgovoriti, ali načrti posameznih držav izpolnjujejo pogoje. Ampak kako ljudje na podeželju, kako mladi, ki nimajo uh, za seboj veliko delovnih izkušenj, kako lahko pridobijo finančne inštrumente od finančnih inštitucij, da pridobijo sofinanciranje za ukrepe, ki jih podpira EU. S tem se bom ukvarjal z Evropsko investicijsko banko in s finančnimi ustanovami, da vidimo, kako lahko dobimo še dodatno pomoč za sofinanciranje, za to, da ustvarimo več gospodarske dejavnosti, več delovnih mest in da dobimo več trajnostnega razvoja in tudi več vitalnosti na podeželju. Hvala lepa. Skupna kmetijska politika je že okoljsko-kmetijska politika. Gospod Brennan, izvolite. Hvala. Gospod Hogan, dobro vam gre. Prehajamo v zadnjo uro, dobro vam je šlo. Z veseljem sem prisluhnil, ko ste govorili o znižanju eh, emisij iz kmetijstva. Vemo, da zaradi tega prihaja tudi do erozije vrhnje plasti, kar je privedlo tudi do poplav. Ali se lahko zavežete, da kmetijske prakse za zaščito prsti spoštujemo in bomo spoštovali povsod v EU. Ali predlagate tudi kakšne nove ukrepe za povečanje odpornosti kmetijskih zemlišč na poplave? Ja, kar nekaj sredstev je že bilo namenjenih iz eh, kmetijsko-živilskih sredstev in tudi iz navskrižne skladnosti. Vendar pa v okviru okvirne vodne direktive delamo še več to mora seveda zanimati skupno kmetijsko politiko in tudi odbor za kmetijstvo. Namreč, da bomo imeli vodo in prst, ki sta dva vira ogrožena v mnogih državah. To mora biti del pristopa vsake okoljske in prehranske politike. Prej sem že dejal, da je 40 odstotkov prsti ogrožene in 40 odstotkov vode. Uh, Kot minister v svoji državi sem uvajal ukrepe, proti katerim so bili mnogi, ampak hotel sem, da vemo, kje so vodni viri in da bodo ljudje vedeli, kako zaščititi te vodne vire. Najlepša hvala. Čaka nas naslednji krok. Gospa Herans Garcia. Kandidato a komisarje de agrikulturo. Najlepša hvala. Gospod kandidat za komisarja, gospod Hogan, veseli me, da ste spregovorili o izboljšavi prehrambene verige. V skladu s špansko zakonodajo smo že pripravili nekatere dobre ukrepe. Najbolj trpi področje sadja in zelenjave. Želimo si poenostavitev, o katerih ste govorili. Želimo, da se izboljša specifični element tega področja. Potrebujemo dober sistem upravljanja za sadje in zelenjavo zaradi kriz. Rada bi, da spregovorite o kriznem upravljanju. Še eno vprašanje imam v zvezi s sistemom za najbolj oddaljene regije, za uh, obrobne regije tudi za te obstajajo ukrepi. Gospod Čološ je predlagal ukrep, eh, ki pa ni bil izveden. Imate kakšne zamisli glede tega? I do understand that there Mislim, da je obstajala politika za najbolj oddaljene regije v eh, prejšnjem programu, programu, ki je bil uveden s pogodbami pred dolgimi leti. To je veljalo za otoke in nekatere druge regije. Trenutno poteka revizija in v sklopu te revizije bom pripravil poročilo naslednje leto. Imamo naprimer program za Portugalsko, ki nudi neposredno podporo za proizvodnjo mleka, upoštevamo eh, stroške prevoza, energije in tako dalje, vse stroške, ki eh, so pomembni za najbolj oddaljene regije in s to politiko bomo nadaljevali. Glede kriznega upravljanja pa takole. Imamo cel sklop eh, tržnih ukrepov, naprimer pomoč za zasebno skladiščenje, posredovanje ali pa povrnitev nekaterih izvoznih stroškov in tako dalje. Poskušamo rešiti težavo tistih proizvodov, ki so bili prizadeti zaradi geopolitične situacije, naprimer v Rusiji in Ukrajini. Komisar Čološ je že ponudil dodatno podporo, seveda pa potrebuje za to denar o tem se pogovarja z generalnim direktoratom za proračun, ki seveda skrbi za ravnoteže proračuna. Najti moramo eh, ta sredstva nekje v rezervah, vseeno pa zaščititi proračun. Zaščititi je treba proizvajalca. Mislim, da ste mislili predvsem na to. Prošle pa na posla. Najlepša hvala. Gospod Rebega. Vorbesne gasira v normoj pjece. Najlepša hvala. V času krize je kmetijstvo pogosto v nevarnosti in sedaj živimo v času krize. Krize zaradi ruske prepovedi. Če želimo premagati to težavo, premostiti to težavo, moramo nekaj narediti. Obenem pa ne smemo vzpostaviti nelojalne konkurence, ki bi negativno vplivala na trge in potrošnike. Odpirali ste ustvarjanje delovnih mest. To pa bi lahko vodilo k ravno obratnemu rezultatu, k zmanjšanju števila delovnih mest. Zanima me, kaj boste naredili za to, da bi okrepili izvoz na druge tuje trge s pomočjo finančnih sredstev ne smemo čakati eno leto na rešitev. Mi lahko čakamo, proizvajalci pa si tega čakanja ne morejo privoščiti. Spremam dejstvo, da proizvajalci ne morejo čakati, ker so pod velikim finančnim pritiskom. Komisija je hitro reagirala in to zaradi reforme SKP. Reagirala je avgusta, komisar Čološ pa poskuša sprejeti nove ukrepe 165 milijonov sredstev bo dal na voljo. Kje jih bo dobil, to je še predmet razprave. Vem pa, da je to velika težava. Prej sem že povedal, da imamo okrepljen proračun za leto 2015 za spodbujanje izvoza. Razen na mesto 60 milijonov, tako kot prej, bomo imeli 200 milijonov. In ta sredstva želim uporabiti za to, da ponudimo nove možnosti za tuje trge, da zmanjšamo pritisk, ki je nastal zaradi težav na nekaterih področjih. S predstavniki komisije in z drugimi se bomo o tem pogovarjali. Uporabiti moramo vse različne instrumente, ki jih imamo na voljo. Veleposlanike, njihovo pomoč moramo izkoristiti in ponuditi nove možnosti v tujini, zato da zmanjšamo pritisk našo odvisnost od nekaterih politično občutljivih področji. Razumem, da je to zelo težavno vprašanje. Komisija poskuša narediti čim več. Vsi komisari si zato prizadevajo 15. oktobra. Bomo videli, kakšna je situacija v proračunu samem in takrat bomo eh, bolje vedeli, kaj lahko storimo in kako hitro lahko to storimo. Najlepša hvala. Gospod Melo signor commissario. Najlepša hvala. Gospod kandidat za komisarja. Upam, da boste potrjeni za komisarja. Tukaj na vaše desnice. Imam naslednje vprašanje. Obnavljanje generacij v kmetijstvu. Statistično gledano imamo uh, enega kmeta, ki je star manj kot 35 let, za vsakih devet, ki so starejši od 55 let. To je grozno. Ponekod je to uh, še slabše. Naprimer pri nas, v Avstriji uh, in Nemčiji imamo boljše številke. Za vsakega mladega kmeta imamo tri starejše kmete, pri nas za vsakega mladega kmeta 20 starih kmetov kako zagotoviti obnavljanje generacij, zato da bomo naše kmetijstvo tudi v prihodnosti delovalo. Zanima me, kakšni so vaši ukrepi, kakšne so vaše zamisli. Zato bo seveda potreben denar. In z vidika sredstev me zanima, kako se boste soočili s pritiskom, ki bo nastal ob sprejemanju proračuna. Boste eh, višali proračun za SKP ali ga nižali? naredil bom vse, kar bom lahko, da bi ohranil trenutni proračun. Mislim pa, da lahko zberemo dodatna sredstva s pomočjo drugih eh, komisarjev, naprimer v okviru obzorja 2020. Tudi na področju financ obstajajo instrumenti, ki jih lahko uporabimo. Sam bom poskušal delati s takšnimi finančnimi instrumenti, ki ustvarjajo delovna mesta, na podeželju, ki pomagajo tistim, ki so v težavah zaradi te gospodarske in finančne krize. Pomagal jih bom pri dostopu do sredstev. To so dejanske težave ljudi, še posebej mladih, ki nimajo finančnega zaledja, ki nimajo nekih trajnih odnosov s finančnimi institucijami. Generacijska obnova je resna težava. In to vprašanje moramo rešiti v kontekstu strukturnih reform. 69 odstotkov vseh kmetov ima manj kot 5 hektarjev in to je velika številka. Številni izmed teh so starejši. Res je, potrebujemo pobude, s katerimi bomo eh, izboljšali to stanje s pomočjo držav članic. Ponudimo lahko partnerstvo, na primer, veliko podpore Roma v žepe tistih, ki so starejši verjetno bi bilo dobro vajeti včasih predati mladim. Tudi tako bi lahko pomagali. Včasih gre za kulturna vprašanja. Mislim, da moramo pomiriti starejše, eh, da imajo ti še vedno eh, dostojne dohodke eh, in da lahko vajeti predajo v roke mladih, da se svet ne bo končal upam, da lahko z, e, zberemo dodatna sredstva, ne zgolj tistih 25 odstotkov dodatnih sredstev, o katerih ste se dogovorili v reformi SKP. Najlepša hvala, gospod Kaputo. E, eh, hvala, predsednik. Gospod kandidat, govoril bom o temi, ki se mnogokrat zanemarja v kmetijstvu, ki pa je po mojem mnenju temeljnega pomena za zagotavljanje trajnostnega razvoja. Raziskave in inovacije. V Evropi je to zelo razdrobljeno. Večina ukrepov se nanaša na osnovne raziskave, ne pa na možno uporabo v kmetijskih podjetjih. Povezava med kmetijstvom in znanostjo pri izvajanju novih tehnologij je nekaj, kar je treba okrepiti zato, da bi spodbujali konkurenčno kmetijstvo, ki bo upoštevalo tudi pričakovanje državljanov z vidika okolja, Kaj boste kot kandidat za komisarja naredili za spodbujanje raziskav in inovacij, tako na kratek, kot tudi na daljši rok? Hvala. Strinjam se z vami. Prenos znanja, raziskave in inovacije, vse to so ključni dejavniki, če želimo izboljšati produktivnost, glede na to, da virov ni tako veliko. Proračun za Eh, družbeni izziv 2 za ta program je 3,8 milijarde evrov. Družbeni izzivi pokrivajo tudi pomorske raziskave, tudi industrije, ki temelijo na eh, biologiji. Sredstva bodo torej porazdeljena, ampak mislim, da lahko več sredstev pridobimo v programih obzorje 2020. Pomagamo lahko tistim raziskovalnim institucijam, ki pomagajo našim eh, mladim, kot je dejal gospod Melo. To je pot naprej. Zagotoviti moramo, da bomo imeli na voljo instrumente, s katerimi lahko pomagamo mladim, z novimi idejami, z novimi metodami, zato da bomo lahko proizvajali več v času, ko imamo manj vero. Brez doma bom podprl to vrstne ukrepe. Tudi v programu za razvoj podeželja imamo podobne ukrepe, s katerimi lahko pomagamo eh, podeželanom Eh, in pomagamo z inovacijskimi partnerji, eh, partnerstvi in podobno. Sodelovali bomo z vami, zato da bi pripravili programe, ki jih lahko eh, ponudimo in s katerimi lahko hitro in inovativno dosežemo cilje, ki ste jih izpostavili. Sedaj pa deseti krok vprašanj. Najprej gospod Erdoš. Najlepša hvala. Gospod kandidat za komisarja, povečanje površin, ki se namakajo, je pomembno. Na Mačarskem nimamo dovolj vodnih virov in v naslednjem načrtu želimo rešiti to vprašanje. Prosim vas za podporo. Imam pa tri vprašanja. A se vam zdi pomembno povečanje količine namakanih površin. Drugič, katera sredstva bi porabili za nove namakalne sisteme in kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bi vzpostavili nove, nove namakalne eh, sisteme v okviru investicij razvoja podeželja. Vaše vprašanje kaže, kakšen razkorak obstaja med severnimi in južnimi eh, državami in da je treba ponekod zagotoviti namakalne sisteme za to, da bi lahko proizvajali dovolj hrane. V nekaterih državah članicah imamo sedaj eksplicitno možnosti za podporo namakalnih sistemov s pomočjo programov za razvoj podeželja. Gre za finančno podporo eh, kmetom v okviru programa za razvoj podeželja. Gre lahko za namakalno opremo na ravni kmetije, pa tudi zunaj kmetije. Lahko bodi si izboljšamo obstoječe sisteme ali pa vzpostavimo nove sisteme. Obenem je seveda treba upoštevati določene pogoje v skladu z uredbo o razvoju podeželja, ampak mislim, da je situacija sedaj, sedaj precej boljša, kot je bila v preteklosti vse je usklajeno s direktivo, okvirno direktivo uh, o vodah in pogoji niso tako zahtevni. Področja, kjer eh, vode ni tako veliko, so uh, strože urejena kot področja, kjer je vode veliko. Države članice imajo na voljo določeno mero prožnosti in upam, da jo bodo uporabile za to, da zagotovimo ustrezno proizvodnjo hrane. Gospod Šan je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja. Danes smo veliko govorili o delovanju skupne kmetijske politike. Morda bi morali spregovoriti tudi o ciljih, ki izhajajo iz SKP. Prez dvoma nisem edini, ki meni, da se skupna kmetijska politika osredotoča predvsem na proizvodnjo dovolj kakovostne hrane po spremljivih cenah. Nahraniti je treba 500 milijonov evropejcev. Približno 100 milijonov evropejcev pa je v nevarnosti zaradi podhranjenosti oziroma napačnega prehranjevanja. Imamo, pri nas imamo 27 odstotni davek na eh, hrano, na prehrambene proizvode. To je tudi družbeno, socialno vprašanje in ljudje želijo spoštovanja, si želijo spoštovanja njihovih eh, socialnih pravic mislite, da ste za to odgovorni in kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi naredili konec eh, tem težavam in zagotovili prehrambeno varnost. Kot nekdani minister za okolje na Irskem sem bil del pogajanja o podnebnih spremembah in tam smo se pogovarjali tudi o eh, ustreznih prehranjevalnih metodah v zvezi s platformo iz Drbana. Razumem vaše argumente. To je zelo pomembno vprašanje, na katerega ljudje pogosto pozabijo. Po svetu je 870 milijonov ljudi, ki trpijo zaradi prehrambene revščine. Kljub temu, da imamo na samem planetu dovolj hrane, da bi nahranili vse. Ne moremo vplivati na države članice in na njihove odločitve glede eh, davkov. In tega se zavedate. Gre za vprašanje političnih prioritet v državah članicah bodi si lahko dodatno obdavčijo hrano, bodi si ne. Nekatere države sploh nimajo davkov na hrano. Ne morem pa prejudicirati tega področja in komentirati fiskalne politike določene države članice. So pa to zame zelo pomembna vprašanja. Treba je zagotoviti eh, raznovrstnost trgov. Nekateri se bodo usmerili v izvoz, drugi ne. Tukaj imamo tudi vprašanja povezana z unanjo politiko in eh, multilateralno politiko. Prizadevam si za usklajevanje, za poenostavitve, za zmaševanje upravnih bremen pri proizvodnji hrane, Spošto, spoštovati pa je treba tudi pravice potrošnikov. Pa, pjedam, 11. runde. Najlepša hvala. Sedaj pa enajsti krok razprave. Gospod Kalinovski. Najlepša hvala. Slišali smo veliko vprašanj v zvezi z rusko prepovedjo uvoza in v zvezi z neusklajenimi plačili in nelojalno konkurenco. Kako gledate na novo generacijo biogoriv s katerimi naj bi zmanjšali izpuste CO2 in ustvarili nova delovna mesta ter zagotovili dodaten eh, dohodek za kmete. V biogovorih je vedno več komponent, vedno več elementov, ki prihajajo iz eh, tretjih držav. Pred dvema letoma je komisija predlagala zmanjšanje ciljev za uporabo biogoriv v prometu za 50 odstotkov. Kakšno je vaše mnenje? glede spremembe eh, namennosti uporabe določene površine za proizvodnjo biogoriv. Kaj menite o biogorivih, ki jih eh, izdelamo iz komponent iz Evropske unije oziroma iz tretjih držav? Mislim, da se je politika tukaj spremenila. Ljudje so bili precej navdušeni nad proizvodnjo eh, biogoriv pred desetimi leti, kot poslanec v irskem parlamentu so kolegi iz eh, stranke zelenih veliko lobirali eh, za to, za proizvodnjo biogorju. Na to pa smo ugotovili, da je treba zagotoviti ravnotežje med proizvodnjo biogorju in proizvodnjo hrane. Biogoriva so alternativni vir energija, energije in pripravljamo horizontalne cilje za energetiko za podnebne spremembe. Upoštevati je treba razmere, ki ste jih izpostavili. Če se ne bomo razširili v ta področja, potem ne bomo imeli energetske varnosti, ki si je želimo, poleg prehrambene varnosti. Zato me je predsednik Juncker prosil, da poročam ne zgolj enemu samemu podpredsedniku, ampak dvema. Enemu zaradi uh, zaposlovanja, rasti in delovnih mest, investicij, gospodu Katajnenu, na to pa eh, komisarki iz Slovenije glede energetske eh, unije. Vse skupaj je povezano, energija, energetika in hrana sta povezani. Zato potrebujemo horizontalno razpravo o tem, kako priti do rezultatov, kako zagotoviti prehrambeno varnost, obenem pa tudi energetsko varnost.